Zato prosim kolegice in kolege, da podprejo to glasovanje, kajti to je zelo pomembna točka pri financiranju Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Glasujemo, glasujemo poimensko. Če vsi ste glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Przyjęte dziękuję pani Jędrzejewskiej. Hvala, gospa Jędrzejewska. Sprejeto. Drugo poročilo, gospa Matera, in sicer uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Glasujemo. Glasovali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. przyjęte sprejeto naslednje poročilo je poročilo Matera o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in sicer Arnsberg v in Düsseldorf avtomobilska industrija Nemčija po imensko glasovanje glasujemo Če všesti glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja przyjęte. Sprejeto. Tretje poročilo Matera, uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, Portugalska. Poimensko glasovanje, glasujemo. Če všesti glasovali? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, gospa Matera, čestitam za tri poročila. Gospod Moreira, sprememba ugodnosti na seznamih ugodnosti gre za EU in Argentino, trgovina in tarife. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Še eno glasovanje Moreira sporazum na seznamih ugodnosti med EU in Avstralijo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretje poročilo, gospod Moreira, sporazum v obliki pisem med EU in Novo Zelandijo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala, gospod Moreira za vaša tri poročila. Gospe in gospodje, sedaj pa bomo glasovali o poročilu gospe Wortman Kohl in sicer nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik. Gre za Predlog spremembe 13, poimensko glasovanje. Glasujemo. Če všichni glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poddaje, poddaje pod glasovanje v ten sposob. Sedaj glasujemo o spremenjenem predlogu komisije poimensko glasujemo Če wszyscy głosowali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam. Dziękuję i gratuluję. Hvala in čestitam poročevalki Bortman Koluje. Danje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 proračunskem nadzoru v evroobmočju. Komisija želi besedo pri tem, gre za proračunski nadzor v evroobmočju. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Potrdim vam lahko, da je izjava komisije natančno predstavljena v predlogu spremembe 11. Ampak to je zelo pomembno, zato vam bom to prebral, zato da bo vse jasno. Torej, pred koncem leta 2011 komisija namerava predstaviti poročilo Evropskemu parlamentu in svetu o vzpostavitvi sistema za skupno izdajanje evropskih obveznic in sicer v okviru združene odgovornosti v skladu z 85. členom o izvajanju proračunskega nadzora v evroobmočju. Te evro obveznice bi lahko okrepile fiskalno disciplino in tudi stabilnost v evroobmočju in na trgih, kajti tako bi lahko zagotovili večjo likvidnost in države članice, ki imajo najboljše bonitetne ocene, ne bodo na slabšem zaradi višjih obresnih mer. Poročilo bodo seveda spremljali tudi zakonodajni predlogi v kontekstu prvega poročila parlamentu in svetu, kako je predvideno v členu 8a. Komisija namerava pregledati delovanje vsakega mehanizma v okviru ESM in tudi v okviru Evropskega slada za finančno stabilnost v obdobju 2020-2021 ki ga pokriva poročilo. Ta pregled bo zagotovil, da bo mehanizem prispeval k temu, da ohranimo finančno stabilnost v evroobmočju. Okrepili bomo tudi proračunsko disciplino med državami članicami, ob enem pa bomo izboljšali tudi gospodarsko upravljanje in koordinacijo na ravni EU. Prav tako bomo izboljšali učinkovitost institucionalnih ureditev, ki upravljajo z tem mehanizmom, prav tako pa bomo lahko imeli dodatne prednosti zaradi boljšega delovanja učinkovitosti in uspešnosti novih medinstitucionalnih ureditev. Hvala. Hvala lepa, komisar Oli Ren. Sedaj bomo glasovali. Gre za predlog spremembe 10. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Če vsi glasovali ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Gre za spremenjen predlog komisije, poimensko glasujemo, glasujemo. Če všichni glasovali? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Sedaj bomo glasovali o zakonodajni resoluciji. Gre za predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o zakonodajnem predlogu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Čestitam gospe Gulajar. przechodzimy do głosowania nad sprawozdaniem pana hglunda poročilu izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v evroobmočju, to je poročilo Haglund, predlog spremembe 4, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu komisije s izglasovanimi spremembami, po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o zakonodajnem predlogu, po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali?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 Poročilo je pripravila Elisa Ferreira, komisija je zaprosila za besedo. Komisar Elele Uliren, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Podati želim naslednjo izjavo v imenu komisije. Komisija pozdravlja sprejetje uredbe o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij. Ta uredba poudarja, kako pomembni politični izzivi nas čakajo. In ti izzivi so lahko zelo različni glede na zadevne države članice. Države članice so izpostavljene različnim tveganjem in imajo tudi različne potrebe. Politični ukrepi so zelo potrebni, še posebej v tistih državah članicah, ki imajo obsežne proračunske primankljaje in so nekonkurenčne. Prav tako opozarjamo na to, da v državah članicah, ki se lahko ponašajo z obsežnimi proračunskimi presežki, da bi tam morali uvesti politike, ki bi lahko okrepile domačo povpraševanje in potencial za rast. Pri izvajanju te uredbe se komisija v celoti zavezuje k temu, da bo spoštovala zadevni pristop. Prav tako zagotavljamo, da bo makroekonomski nadzor pokrival tako države z primankljaji kot tudi presežki. Seveda pa bomo države obravnavali posamezno v skladu z njihovimi potrebami, uvajali pa bomo tudi potrebne korektivne ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bomo glasovali predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa predlog komisije, kako je bil spremenjen, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o zakonodajnem predlogu, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa zakonodajni predlog z izglasovanimi spremembami, poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam. Elisi Ferreri za uspešno izglasovano poročilo. Spravozdanje pana Fejo v sprave prispješenja. Sedaj pa poročilo Fejo o izvajanju postopka v zvezi s čezmernim primankljajem, predlog spremembe 7, po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. predlog komisije z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Hvala, konec glasovanja. hvala, sprejeto in čestitam gospodu Feju. Pani Ford, sprawozdanie w sprawie wymogów. Poročilo Vicky Ford v zvezi z zahtevami v zvezi s proračunskimi okviri držav članic komisija želi podati izjavo. Komisar, izvolite. Make a statement, uh podabom izjavo, ki jo je sprejela komisija. Komisija ponovno opozarja na svojo zavezo k temu, da države članice pripravijo korelacijske tabele, ki so bile sprejete v direktivi EU in sporočati jih morajo komisiji v okviru prenosa zakonodaje. To je v interesu državljanov boljše zakonodaje in tudi v interesu večje zakonodajne preglednosti. Prav tako pa bi lahko okrepili skladnost nacionalnih pravil z določbami EU. Komisija podarja, da je pomankanje predloga, predloga sveta v zvezi z proračunskim okvirom držav članic, to je namenjeno temu, da bi koordinacijske tabele postale obvezne v duhu kompromisa in zato, da bi takoj sprejeli ta predlog, lahko komisija sprejme zamenjavo obvezne zahteve po korelacijskih tabelah z določbami, da bi spodbujali države članice, da sledijo tej praksi. Vendar, stališče komisije v tem dosjeju ne predstavlja precedensa. Komisija bo še naprej iskala poti, da bi s parlamentom in svetom našli ustrezno rešitev za to horizontalno institucionalno vprašanje. Hvala. Sažu, glasujemo. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bomo glasovali. Predlog spremembe 3 do 5. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto.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 končali smo glasovanje o svežnju šestih poročil o gospodarskem upravljanju. Čestitam vsem poslancem iz odbora Ekon in tudi iz tistih odborov, ki so pripravili mnenja v zvezi s temi šestimi poročili. Opravili so izjemno dobro delo, zahvaljujem se jim, rezultat je odličen, zato čestitam prav vsem poslancem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 Kdo je proti? Mislim, da bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. Ena to je za, proti oziroma za, kdo se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osmi odstavek, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Deveti odstavek, glasujemo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. predlog spremembe 20, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo elektronsko, torej glasujemo o 20. predlogu spremembe. Tovari, zamekam. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. zavrnjeno. Tri je identični predlogi sprememb, 2, 7 in 14, to je za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. prosim vas, da dvigujete roke, kajti drugače ne morem videti, kako glasujete. Predlog spremembe 22, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. Predlogi spremembe 3, 9 in 16 so identični, kdo je za? Proti. bomo preverili elektronsko. 3, 9 in 16. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predloge spremem 4, 8 in 15 so identični. Kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 21 za, proti, vzdržanje sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Gre za predlog spremembe 21. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 12. odstavek. Dozvan. Proti. Vzdržanje. Prijeto. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Prijeto. imamo tri identične predloge sprememb, 6, 10 in 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeti. Trinajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Točka. B v preambuli. Še enkrat torej. Preverili bomo 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Točka B v vodni izjavi. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. In predlog spremembe 13, da za, proti, Tole bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Z jasno večino. Sedaj glasujemo o skupnem zakonodajnem predlogu in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam.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 Prehajamo na obrazložitve glasov. Na poročilo Wortman. Kol, nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklevanje gospodarskih politik. Gospa Benecko. Gospod eh, predsedujočega. Eh,